La seduta è ripresa. Nadaljujemo z zasedanjem. E, zapisnik včerajšnjega zasedanja je bil razdeljen, pripomp ni, torej je zapisnik sprejet.